zauzemal za odprtost in pa iskrenost glede tega, kako številne bodo posledice zaradi brexita in to na številnih področjih. Vedno sem bil zelo iskren. In vemo, veliko je razlogov za brexit. Um, tudi tisti, ki so se zauzemali za brexit, so to počeli številnih vzrokov in razlogov. Ampak bi pomenil predvsem dvoje. Um, nekdo je želel pravico do odklona od uh, okoljskih, uh, davčnih, socialnih standardov in pravil, ki so bistvo evropskega notrega trga, med drugim. In potem še drugi razlog, kot smo tudi večkrat slišali, tudi danes. Um, odprava pravice do prostega gibanja oseb, tudi to je že od samega začetka v središču evropskega projekta. To sta bila dva glavna vzroka. In to seveda potem pomeni marsikaj tudi za prihodnost. Večkrat ste to številni omenili tudi danes in tudi v prihodnosti bomo o tem govorili eh, med pogajanji. To bo prineslo zelo specifične posledice. Torej, po koncu prihodnega obdobja, 31. Eh, decembra tega leta, bodo tudi številne posledice za gospodarstvo in pa za vsega, možnost ustanavljanja podjetij, um, poklicne storitve in podobno. Mislim, da nišče na nobeni strani ne sme podcenjevati teh neposrednih posledic odprave prostega pretoka oseb. In to je zelo pomembna posledica Brexita. Sedaj se bodo začela nova pogajanja na začetku marca in trenutno govorimo o državljanskih pravicah in te so bile vedno prioriteta tudi za vaš parlament in pa seveda za evropska pogajalca, ki je sedaj tukaj pred vami. In res hvala lepa za to podporo. Tudi države članice so imele podobne prioritete. In rad bi se zahvalil Guy Verhofstadtu in pa vsem kolegom za to zelo jasno resolucijo. Um, ki boste um, izglasovali jutri, upam da. In tukaj zelo jasno kažete, kakšno vaše sporočilo glede neposrednih posledic Brexita za državljane. In upam, da bo Giffer Hofstad lahko se skliceval na ta mandat, na to glasovanje jutri. Uh, in da bo potem lahko to prenesel tudi na pogajanje v Londonu, uh, kot je prepovedala predsednica von der Leinova. Državljani potrebujejo jasnost in gotovost glede prihodnosti in prihodnosti svojih družin. In mora vedeti, kaj za njih pomeni Brexit v vsakdanu. Objektivno gledano bi dejal, da ta sporazum o izstopu pred vami uh, zagotavlja jasne določbe za britanske državljane, ki so v eni izmed 27 držav EU in pa tudi za pravice, eh, ki bodo dodeljene do konca prehodnega obdobja, torej do konca tega leta 2020. In ti ljudje bodo, upam, da še vedno lahko normalno živeli v svoji državi, kot država bivališča in to velja za 3,5 eh, milijona evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu in tudi sodelujejo v britanskem gospodarstvu in po napredku Združenega kraljestva. Vsi ti državljani morajo imeti možnost do svojega želena, nadaljevanja svoje poti, um, torej da še vedno normalno delajo, študirajo, um, živijo v svojih stanovanjih in um, so skupaj s svojo družino. In to tekom celotnega življenja. To je pomemben del sporazuma. Um, to je prava pogodba z vsemi polnopravnimi določbami, ki so relevanten del pogodbe. Sedaj pa prihajamo na ustrezno izvrša, izvrševanje teh pravic. Ne bo nobenih pol ukrepov, ne bo nobenih uh, pol diskriminacij ali pa prikritih diskriminacij. Svojo ekipo želimo se skozi skrbeti za to, da um, bomo. Eh, skupaj s komisijo dejansko ustrezno udejanili ta sporazum in po ratifikaciji um, bom prišel tudi sem v parlament, eh, kolikor pogosto boste želeli, dragi poslanci, bom poročal o tem, kako poteka uveljavljanje tega sporazuma. Še vedno se bomo zauzemali za pravice naših državljanov in tukaj bi se rad zahvalil tudi 27. veleposlaništvom um, EU držav v Londonu, vsi, vse skozi sodelujo z komisijo pri teh pogajanjih. In torej bomo še vedno delali za evropske državljane in bomo storili vse svoje moči za to, da zagotovimo ustrezno volevitev sporozuma o izstopu. Komisija se bo zelo potrudila za to, da bomo zagotovili pravice tudi um, vseh evropskih um, državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu um, in pa britanskih državljanov, ki živijo v EU. In bomo skrbeli za to, da torej britanska vlada stori enako za 3,5 eh, milijona um, EU državljanov, ki um, živijo v Združenem kraljestvu. Enako kot za milijon britanskih državljanov v EU. Sedaj smo že začeli obravnavati določene pomisleke in pa vprašanja, ki so jih izpostavile različne organizacije državljanov, prav tako pa danes številni vi. Naprimer, slišali smo osebno zgodbo uh, Emanuela, uh, Caroline uh, Ward je naprimer to preomenila. Komisija bo zelo pozorna tudi glede tega, kako bodo državljani EU pridobivali nov status o bivanju. Pričakujemo od britanske vlade, da bo pomagala državljanom EU pri izpolnevanju obveznosti, pa tudi, da jim bo pomagala um, pri tem, da bodo vse storili v roku in če ne, da jim bodo pri tem pomagali. Vse skozi smo v stiku z britanskimi kolegi. Um, imel sem že več pomembnih um, pogovorov z Stephen Barkleyom. Uh, z um, torej evropskim um, pristojnim sekretarjem za te zadeve in bom še vedno želel poskrbeti za to, da bo Združeno kraljestvo vzpostavilo pomemben um, neodvisen organ za spremljanje. Ta organ mora čim hitreje delovati in odkrito ukrepati, če se pojavijo težave za državljane EU in pa za družinske člane teh evropskih državljanov. Sedaj pa še nekaj besed, eh, gospa predsednica, glede širše slike. Torej, glede tega uh, sporozuma, um, ki bi sedaj um, podprt v spodnjem delu uh, britanske parlamente, boste torej dobili to tudi vi uh, do 19. januarja uh, v Evropskem parlamentu. Državljanske pravice so pomembna vprašanja, ampak tukaj je še veliko drugih pomembnih točk iz porazuma o izstopu. In tukaj predvsem mislim na protokol o um, Irski in pa Severni Irski. Potem gre za kontinuiteto notnega trga in prav tako tudi uh, podpiramo otoško gospodarstvo in ne bo um, povratka trde meje. Izvajanje tega protokola predvideva tudi kontrolo blaga ki um, vstopa na um, Irsko. In se veselim konstruktivnega sodelovanja z britanskimi organi. Tako da bomo zagotovili to, da bodo vse določbe iz porazuma dejansko upoštevane in da bodo tudi operativne. Hvala lepa. You, uh, Hvala lepa, gospod Barnje. Sedaj pa v imenu sveta državna sekretarka gospa Brnjac. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Upamo, da bomo kmalo prišli na bolj pozitiven korak v procesu Brexita. Paziti pa moramo, kar se tiče varovanja državljanskih pravic. Naj si bo v prehodnem obdobju ali potem v prihodnih odnosih z Združenim kraljestvom. Previdno in zelo pozorno bomo spremljali, kako se izvaja sporozum o Združenem kraljestvu, pa tudi v 27-terici v EU. Tako da bodo ljudje lahko normalno živeli naprej, da bodo zaščitene njihove pravice. Zračunamo na vašo podporo. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Um, Hvala lepa predlog za resolucijo smo sprejeli. Razprava je zaključena, jutri bomo glasovali o tem. Zasedanje je prekinjeno.